l'ordine del giorno reca la dichiarazione Sledi iz, sledita izjavi sveta in komisije o pripravah zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca in izstop Združenega kraljestva iz EU v imenu sveta dobi besedo Melania Gabriela Čot. Dobar dan, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, eh, spoštovani eh, predsednik, glavni pogajalec Evropski svet eh, bo imel veliko razprav o izzivih pred Evropsko unijo. Naj začnem z ekonomijo. Voditelji se bodo pogovarjali o sedanji gospodarski situaciji, Eh, in eh, pripravili bomo prioritete za Evropski semester 2019. Eh, imeli bomo tudi priporočila za euroobmočje. Evropa kot preostanek sveta se sooča s sistemskimi spremembami, kot so digitalna transformacija, ekonomija podatkov, prehod k bolj zeleni ekonomiji. In kako bomo kos s tem izzivom, od tega je odvisna naša prihodnost. Mi moramo zagotoviti, da bodo naše različne politike, digitalne, industrijske, eh, tržne, trgovinske, eh, poenotenje za to, da bomo eh, spodbujali skupni interes Evropske unije. Veselimo se razprave o tej temi. Nadaljna pomembna tema so podnebne spremembe, o kateri smo ravno kar govorili tu v parlamentu. Kot smo ugotovili v tej razpravi, mora Evropska unija povišati ambicije na globalni ravni in prevzeti vodilno vlogo. Eh, eh, in to eh, seveda z ozirom na okvir 2040 in mi potrebujemo prehod v podnebju prijazno prihodnost. Eh, mi potrebujemo seveda spodbude eh, to, za to transformacijo. Nikogar ne smemo eh, izgubiti na tej poti. Upoštevati moramo tudi različne okoliščine, ekonomske in druge. Evropski svet bo eh, dal eh, tudi navodila za nadaljne delo v svetu. Eh, Kitajska je ključni globalni akter pri vseh teh vprašanjih. Predsedniki držav in vlad se bodo morali pogovarjati o teh izzivih pred naslednjim vrhom EU-Kitajska. Eh, ključno za demokracije je, da morajo državljani eh, glasovati na obveščen eh, in varen način. Mi smo bili obveščeni o pri zadevanjih za preprečevanje umešavanja od zunaj in od znotraj pri volitvah. Eh, s temi informacijami se bomo morali bolj natančno ukvarjati eh, in sicer tudi na podlagi akcijskega načrta, ki ga je lani predložila eh, komisija in visoka predstavnica. Razpravljali bomo tudi o dogodkih v zvezi z brexitom. Gospod predsednik, biti ali ne biti eh, član Evropske unije, obstajati ali ne obstajati, to je vprašanje, ki si ga mora zastaviti britanski parlament v tem trenutku. Žal se eh, tu ne nahajamo v gledališču, temveč govorimo o resničnem življenju in o britanskih državljanih. V tem trenutku seveda želimo še olajšati sklenitev eh, sporazuma o sklenitev Eh, izstopu, eh, ki je bil sprejet eh, lani. Vendar to ne sme iti v škodo držav članic, lasti ne Irske. Naj bom iskrena. Z dodatnimi obljubami decembra, januarja in v ponedeljek si težko pravzaprav predstavljamo, da bi lahko storili še nekaj več. Eh, mi imamo tudi svoja načela in stališča, imamo eh, stališča glede pravic državljanov, glede eh, zasilne rešitve za Irsko. Dali smo pojasnila. Ta pojasnila seveda ne morejo biti v nasprotju z namenom backstopa te zasilne rešitve. To je lahko samo začasna rešitev. Eh, kar pa zadeva eh, Evropsko unijo, mi smo seveda tudi eh, zainteresirani za sporazum. Mi smo pripravljeni dati vsa pojasnila, ki so potrebna. Vendar, če tudi bi britanski parlament v naslednjih dneh izglasoval sporazum in zahteval podaljšanje pogajalskega časa, ki bi eh, vse to bi moral sprejeti eh, eh, bodoči Evropski svet. Seveda pa potrebujemo utemeljitev podaljšanja časa prepričana sem, da bodo naše institucije ta postopek lahko dokončale pravočasno in zagotovile pravočasno veljavo sporazuma. Kot rečeno, mi smo odprti za pogovore, dokler je na obzorju konec in tudi jasen cilj teh pogovorov. To pomeni, da mora ta britanska vlada in parlament jasno povedati, v katero smer hočejo iti. Eh, zagotoviti morajo večino in jasen čas, dokdaj želijo nekaj uresničiti. Eh, do takrat je pa edina gotovost, ki jo imamo, povečana negotovost, tako za državljane, kot tudi podjetja. Jasen je eh, ekonomski učinek na eh, investicije in delovna mesta. In zaradi tega je toliko bolj potrebno, da se še naprej pripravljamo za vse možne investicije, izide vključno na scenarij eh, brez eh, sporazuma. To pomeni, da eh, intenziviramo tudi naše delo pri zagotavljanju ustrezne pripravljenosti. Veliko je ukrepov, s katerimi se pripravljamo na Brexit in to nam je uspelo kljub temu, da imamo veliko dela eh, v tem času. Predsedstvo je prepričano, da eh, nam bo uspelo pravočasno zaključiti vse še potrebne zasilne ukrepe, hkrati pa upamo, da teh ukrepov sploh ne bomo potrebovali. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo prvi podpredsednik Evropske komisije, gospod Timmermans. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, tu smo. Še po enem glasovanju v britanskem parlamentu so glasovali proti eh, sporazumu. Kljub eh, dodatnim pojasnilom, ogromnim naporom Žana Kloda Junkerja, Mišela Barnjeja, oba sta se močno trudila Terezi May eh, pomagati pri pojasnevanju vprašanj, kljub samo pa dogovor ni bil izglasovan. Danes bodo zopet glasovali v parlamentu in edini, ki nam danes lahko sploh dajo kakršnokoli usmeritev, so uh, poslanci v britanskem parlamentu. Prepričan sem, da ta hiša in pa Evropska komisija ostajata na isti, istem stališču narediti čim manj škode. Tako za Britance v, na celini kot za naše državljane v Veliki Britaniji. Moramo misliti na naše državljane, na podjetja, na interese vseh na eni in drugi strani Rokavskega priliva. Mišel si je prizadeval za to, da bi dali na mizo rdečo linijo, da bi to naredila britanska vlada po eni strani, Za nas pa je ključno to, da se zagotovi integriteto notranjega trga in da se zagotovi to, da ne bo eh, trde meje na Irskem. In edina rešitev je bil ta dogovor. No, smo pač, kjer smo, ostali bomo na našem stališču narediti čim manj škode pri tem zelo škodljivem procesu ki se mu reče Brexit, ki je zelo škodljiv tako za Združeno kraljestvo kot za eh, Evropsko unijo. Na osnovi eh, referenduma izraza volje britanskega ljudstva želimo zagotoviti, da bo storjena čim manjša škoda. Ampak Britanci so tisti, ki morajo sedaj povedati, kam želijo iti. Rešitev bo prišla iz Londona. V prihodnih dveh letih pa bo Evropska unija imela tudi precej dela in zato se svet eh, osredotoča tudi na ta vprašanja. Industrijska politika. Naša industrija je močna in je motor našega gospodarstva. 32 milijonov ljudi zaposluje in predstavlja dve tretjini naših eh, izvozov. Zato Evropska unija mora zagotoviti tudi Eh, prostotrgovinske sporazume, ki bodo pošteni, istočasno pa moramo zagotoviti tudi eh, pravično konkurenco doma in zaščititi podnebje. Veliki evropski projekti so zelo pomembni za nas vse, naprimer baterije eh, prihodne generacije za eh, hranjenje čiste energije, umetna inteligenca in tako dalje. Še naprej moramo zagotavljati, eh, da se bodo spoštovale naše vrednote v interesu vseh evropskih državljanov in zato želimo eh, zagotoviti eh, ravnotežje med eh, zasebnim in poklicnim življenjem in vse je del teh prizadevanj za to, da bi bil notranji trg 500 milijonov potrošnikov previčen in da bi prinašal dobrobit vsem energija, eh, storitve, vse to je zelo pomembno. Eh, ta svet eh, bo prav tako zelo pomemben za naše odnose s Kitajsko, nekaj dni pred zelo pomembnim vrhom s Kitajsko. Kitajska je zelo pomemben partner, je pa tudi zelo pomemben konkurent, tekmec. In Kitajske oblasti so eh, večkrat že izrazila pripravljenost, eh, da bi eh, sodelovali pri bolj vključujoči globalizaciji. Evropska unija je ena od najbolj odprtih gospodarstv, istočasno pa brani multilateralizem na osnovi vrednot in pa proste konkurence. Kljub temu pa nismo naivni in zato si prizadevamo za to, da bi vzpostavili um, mednarodni instrument uh, javnih naročil in to je v našem vzajemnem interesu za to, da bomo zagotovili še več sodelovanja, še več recipročnosti, več zaupanja med nami in Kitajsko, zato da bodo tudi naši investitorji lahko na Kitajskem uživali iste pogoje kot kitajski investitorji v Evropi. Zaenkrat zaenkrat to eh, še ni tako. Naša obveznost je, da zavarujemo naše industrije, naše državljane, naše eh, delavce proti vsej nelojalni konkurenci in da zaščitimo tudi našo eh, industrijo. In zato smo predvideli tudi nov okvir za filtriranje tujih naložb. Tu pozdravljam eh, zlasti eh, zelo dobro delo eh, tega parlamenta pri uresničevanju te pobude. Na ta način bomo lahko izboljšali sedanji multilateralni sistem zlasti na področju državnih pomoči in tudi Kitajska mora prevzeti svoj del odgovornosti. Pravo suverenost lahko pokaže Evropska unija tudi na področju podnebnih varstva podnebja. Do 2050 eh, lahko postanemo največje ekonomsko območje, ki bo podnebno neutralno in smo s tem zgled za druga. Prevzeti odgovornost za podnebne cilje pomeni za komisijo Eh, tudi, da posvetimo sredstva v okviru večletnega finančnega okvira podnebnim spremembam, da um, prepolovimo uvoz energij iz tujine, da ulagamo v obnovljive vire energije, da nikomor ne vzamemo osnove za preživetje. Možno je znižati emisije in um, ustvariti kakovostna delovna mesta. Hvala Evropskemu parlamentu za podporo našim predlogom za trajnostne naložbe. Evropa s tem prevzema vodilno vlogo, ko gre za eh, preusmeritev zasebnih naložb tako, da bodo prispevali k uresničitvi ciljev pariškega sporazuma in eh, da bomo ustvarili eh, podnebno neutralno gospodarstvo. Um, ganjen sem, ko vidim mlade na cestah, ki se borijo sa, za še bolj ambiciozne cilje. To je Evropa, ki mi daje pogum za prihodnost in hvala Greti in vsem ostalim mladim za ta navdih. Pogum pa bo potreben tudi za to, da bomo kos enemu največjih izzivov in sicer poskusu manipulacij naših razprav in volitev. Naše sporočilo je, Evropa ostaja odprta. Svoboda mnenja je še naprej najvišja dobrina, nismo pa naivni. Zavedamo se, da so sile ki želijo spodkopati našo demokracijo in v volilni kampanji bo to velik izziv in moramo biti pozorni. Zato pozdravljam to, da um, sta Evropski parlament in svet podprla predloge komisije um, glede ukrepanja proti možnim manipulacijam. Vendar smo šele na začetku, čaka nas še veliko dela. Kaj ti, suvereni bomo ostali kot Evropska unija samo, če se bomo brezkompromisno zauzimali za naše vrednote v Evropski uniji in tudi zunaj Evropske unije. Hvala, gospod predsednik. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lepa, gospod. Eh, prvi podpredsednik komisije, sedaj pa dajem takoj besedo našemu pogajalcu Mišelu Barnjeju. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dobr dan vsem. To je uh, poseben dan, resen dan v tem dolgem postopku pogajanj. Gospa ministrica, gospod podpredsednik, gospod predsednik, najprej naj v imenu pogajalske ekipe izrazim svojo hvaležnost. Zelo sem hvaležen in eh, to vam rečem čisto odkrito za zaupanje eh, tega parlamenta. To zaupanje eh, ni umetno in tudi to ni neka bjanko menica, to je zaupanje, ki temelji na dialogu, na preglednosti od samega začetka in to zaupanje bo še naprej temeljilo na tej transparenci, na tem dialogu. Včerajšnjo glasovanje, o katerem sta govorila tako gospa ministrica kot gospod Timmermans, podaljšuje to um, nejasnost, negotovost, ki sedaj traja že tri leta. Pred tremi leti je bila sprejeta ta suverena odločitev, ki jo spoštujemo in obžalujejo, gre za odločitev Združenega kraljestva za zapusti Evropsko unijo. To, se, to bo imelo posledice na Združeno kraljestvo, na Severno Irsko zlasti, pa tudi na nas vse. Naj spomnim na to, da odgovornost za brexit je odgovornost Združenega kraljestva in samo Združenega kraljestva. Če želimo iziti iz te slepe ulice, potem bo to zopet lahko naredilo samo Združeno kraljestvo. In to je zelo jasno povedal tudi Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta takoj po glasovanju včeraj. Iskali bomo skupne rešitve in za vsak problem je rešitev veliko. Imamo celo vrsto težav eh, človeških, socialnih, eh, finančnih, eh, gospodarskih in tako dalje, ki jih Brexit prinaša. In če želimo vse posledice upravljati, potem eh, bi to želeli narediti na tak način, da spremljamo Združeno kraljestvo eh, na urejen način, zato da bomo čim bolj omejili eh, te negotovosti, da bomo zagotovili izhod, ki bo urejen in zahvaljujoč temu urejenemu izstopu iz Evropske unije bomo lahko ustvarili zaupanje. In uh, zato bomo potrebovali od dveh let do štirih let za nova pogajanja in sicer pogajanja o bodočem odnosu z Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo bo v vsakem primeru prijateljska država, zaveznica in partnerica. To smo naredili, ko smo se pogajali mesece in mesece z vlado Združenega kraljestva. Nikoli se nismo pogajali proti vladi Združenega kraljestva. Dogovor je v interesu državljanov, podjetij in vseh zainteresiranih strank na obeh straneh Rokavskega preliva. Gospe in gospodje, spomnil bi samo na nekaj in to vse bi spomnil na to. Če Združeno kraljestvo še vedno želi zapustiti Evropsko unijo in če to želi narediti na urejen način, če Združeno kraljestvo to še vedno želi, potem je ta uh, sporazum, o katerem smo se leto in pol s Terezo May in njeno vlado pogajali, je ta sporazum, dogovor, edini možni dogovor. To mora biti povsem jasno. Poleg eh, te pogodbe smo v zadnjih eh, dneh na željo britanske vlade zelo veliko delali na tem, da bi pojasnili, zajamčili s pomočjo dveh dokumentov, o katerih smo se strinjali tu, v, tu v parlamentu v Štransburgu v ponedeljek zvečer. Gospa May eh, je eh, povedala, da bi želela tudi mm, na svoji strani objaviti enostransko izjavo. Zakaj je šlo pri teh eh, zadnjih pogovorih med Evropsko unijo in pa britansko vlado? Šlo je za to, da bi eh, britanskemu parlamentu ponudili nova pojasnila, nove, nova jamstva v zvezi z backstopom, v zvezi z eh, začasno naravo tega instrumenta. In šli smo tako daleč, kot smo lahko šli, da bi britanski vladi omogočili, da bi zagotovila večino v parlamentu. Uh, s tem pa, da nas je vse čas skrbelo eno in to, da bi v vsakem primeru zagotovili varnost in stabilnost eh, na Irskem. Da bi spoštovali vse vidike velikonočnega dogovora. In za nas, da bi zagotovili integriteto našega notranjega trga vseh 28, kmalo 27 držav Evropske unije. Naša prioriteta je, da zagotovimo varnost eh, našim potrošnikom, prehrambeno varnost zlasti proti vsem tveganjem, eh, grožnem eh, za varstvo zdravja živali in ljudi. Eh, prav tako eh, je treba zaščititi naš trg tudi eh, glede spoštovanja carinskih dejatev, davka na dodano vrednost in za vse druge vidike notranjega trga. Naj eh, vas eh, opozorim na to, da pri Irskem tu ne gre za neko dogmo, gre za zelo praktična vprašanja, ki so povezana z mirom eh, na Irskem ki mora biti trajen in ki eh, ščiti tudi notranji trg. Vsaka žival, ki bo prišla iz Velike Britanije na Severno Irsko, lahko pride eh, v Belgijo, v Slovenijo, v Nemčijo, na Polsko, v katerokoli državo notranjega trga. Kaj ti meja? Ni znotraj notranjega trga. In zato moramo najti način in zato si bomo vzeli čas, eh, da bomo eh, zagotovili nadzor glede proračuna, glede um, potrošnikov, glede podjetij, eh, s tem, da ne bomo mogli ponovno uvesti trde meje na Irskem. Nekateri so včeraj govorili o drugem referendumu, drugi eh, želijo izstop eh, brez eh, sporazuma. Tretji so zopet banalizirali vsa pravna jamstva, ki smo jih, ki smo jih dogovorili z vlado Tereze May. Ampak ta jamstva so pomembna in o njih smo se dogovorili v ponedeljek zvečer z britansko vlado. Predsednik Juncker je rekel, da ne bo dodatnih jamstev, dodatnih eh, pojasnil, ne moremo iti dlje kot to. Samo še nekaj besed o tem, kaj se bo sedaj zgodilo od danes naprej. Predsednica vlade je eh, najavila glasovanje danes večer v zvezi z možnostjo izstopa brez sporazuma. Po tem glasovanju pa bo britanska vlada povedala, upam, da bo eh, to storila na pozitiven način, kakšne eh, korake predvideva za to, da bo zagotovila konstruktivno večino glede enega predloga to je eh, odgovornost eh, britanske vlade. Mora nam povedati, kaj želi, kaj si je izbrala, kaj je ta jasna linija, kot ste povedala, gospa ministrica. To je vprašanje, ki, eh, na katerega čakamo odgovor. In to je vprašanje, ki se postavlja in to vprašanje, se mora postaviti, preden govorimo o eh, podaljševanju pogajanj. Kajti, zakaj bomo podaljšali pogajanja? Pogajanja v zvezi s členom 50 so končana, dogovor je na mizi. In če bo to vprašanje postavljeno, potem bomo čakali odgovor na. Smo res v zelo resni situaciji, grožnja izstopa brez dogovora ni bila še takoli, nikoli tako prisotna. Tu bo lahko prišlo do tega, da bo Združeno kraljestvo neurejeno, brez porazuma, tako rekoč po nasreči, zapustilo Evropsko unijo. In posledice bodo zelo resne. Pozivamo svečano vse, vse udeležence, ki so tu prisotni, pa tudi komisijo, vse države članice, zahvaljujoč delu vsem uh, ministrom, uh, vsem predsednikom, uh, uh, vse pozivamo za to, da se prepreči ta opcija, zato ker nikoli v vseh teh mesecih, letih nismo delali za to, da bi Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo brez sporazuma in pripravljeni smo, Evropska unija je pripravljena na to situacijo. In če ne bo prišlo do druge rešitve, potem bo pač prišlo do izstopa brez sporazuma. To tveganje obstaja. Večkrat me vprašajo in tudi danes zjutraj sem prejel to vprašanje, ali ste razočarani. Moj odgovor naš odgovor bo vedno isti. Spoštujemo Združeno kraljestvo in ljudstvo, britansko ljudstvo. Ostajamo pa odločeni, združeni in spoštujemo britansko ljudstvo in takšni bomo ostali do konca teh Eh, pogajanj in naša prednost bo interes Evropske unije in vseh njenih državljanov. Hvala lepa. Merci beaucoup, Michel. Hvala lepa, Mišel. Ti si tudi pogajalec Evropskega parlamenta. Hvala tebi. Hvala tudi usmerjevalni skupini Evropskega parlamenta, ki jo vodi gospod Verhofstadt in želim se zahvaliti vsem, ki želijo prispevati k rešitvi tega problema, ki um, je pomemben za nas vse. Sedaj pa v imenu političnih skupin dobi kot prvi besedo Manfred Wilber za ELS. Gospod predsednik, gospod podpredsednik eh, Mišel, eh, predstavnica sveta. Kakšen kaos po včerajšnjem glasovanju? Želim govoriti o vtisu, ki sem ga pridobil v portu na portugalskem. Tam sem se srečal z mladimi in razpravljal s, tim, z njimi. Več let so delali v Londonu eh, po političnih in gospodarskih problemih v, na portugalskem, so zapustili portugalsko in sedaj so se vrnili, zato ker je toliko negotovosti in želijo spet živeti doma. In govorili so o prijateljih iz Združenega kraljestva in rekli so mi, kako frustrirana je mlada generacija v Združenem kraljestvu, kako nemočni se počutijo in kako so jezni zaradi um, te nesposobnosti političnega razreda v uh, Združenem kraljestvu. Cela generacija bo trpela zaradi tega, kar se dogaja. Vsa generacija ima manj možnosti za prihodnost. Cela generacija ne bo uživala enakih koristi kot prejšnje generacije in cela generacija je žrtev eh, političnega neuspeha, političnega razreda v Londonu. In zato je moje sporočilo, moje prvo sporočilo. Mi kot evropejci smo na strani mladih v Združenem kraljestvu in jih ne bomo pustili same v tej težki situaciji. To je prvo sporočilo in drugo, kaj je treba storiti. No, eh, gre za priprave na najslabši možni scenarij. Seveda morajo Britanci sami odločiti in se moramo pripraviti na najslabši možni scenarij. In druga, če bo politični če bodo politiki neuspešni, je treba seveda spet vprašati prebivalstvo. To je drugi demokratični korak in potem drugi predlog priložitev podaljšanja. Ampak zakaj? Potrebujemo razumne razloge za kakršnokoli podaljšanje in zato želim biti jasen. Eh, iz vidika ELS in iz mojega vidika ni potrebe po E, podaljšanju, niti za en dan, če nimamo pojasnila strani Združenega kraljestva, kaj želijo doseči v tem obdobju. Torej, to, te tri možnosti so na mizi, oziroma dve, in želim dodati še eh, tretji element. Eh, neke vrste požarni zid. Mi kot Evropska unija smo zelo stabilni zaradi dela naših predstavnikov, žona Klona Junkarja, gospoda Barnjeja, Tanjanja. Mi smo stabilni, smo enotni in jasno vemo, kaj želimo doseči, ampak eh, tveganje je v naslednjih eh, tednih, da bo negotovost v Združenem kraljestvu vplivala tudi na situacijo v Evropski uniji. To je treba upoštevati. V Evropskem svetu e, razpravljajo samo še o Brexitu, ne o Kitajskem, ne o, e, e, o, o sodelovanju oziroma gospodarskih odnosih z DDA in tako naprej. In ne moremo nadaljevati s tem, da politični prostor okupirajo samo te negotovosti. Londonu in druga stvar. Pred nami so evropske volitve, vsi pripravljamo kampanje oziroma smo že nekateri v tej kampanji in zato je to treba pojasniti. Evropske evropske volitve, eh, eh, tu odločajo evropejci o svoji prihodnosti in tega ne morejo okupirati politične in pravne negotovosti v zvezi z Brexitom. In zato nam zmanjkuje časa. Eh, Združeno kraljestvo mora jasno povedati do naslednjega zasedanja sveta, kaj si želijo. Verjamemo v projekt Evropske unije. In um, uh, to je na vsak način. Um, Um, to, eh, se, zaradi tega se moramo tudi preboditi, zaradi tega, kar se dogaja. In treba se je boriti proti populistom in nacionalistom. Brexit uh, je rezultat uh, populistov in uh, enostavnih odgovorov in sedaj nimajo odgovora, kako izvesti ta uh, Eh, rezultat referenduma in zato potrebujemo močno koalicijo, partnerstvo v Evropi, tako da bomo imeli skupno bazo za nadaljni razvoj naše celine in eh, to mora temeljiti na vaši viri, na naši viri v eh, naš evropski projekt. In sedaj dobi besedo za skupino evropskih socialistov gospod Udo Bolman. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, spomladanski vrh je že klasično tisti kraj, kjer se dogovarjamo o gospodarskem stanju v Evropski uniji. Danes zjutraj smo že razpravljali o podnebnih velikih spremembah. In zato želim pozvati komisijo in tudi pozvati predstavnike sveta. Nimamo časa. Že ta spomladanski vrh, vrh moramo spremeniti v trajnostni vrh. Franz Timmermans ima prav, ne smemo čakati eh, z bojem proti podnebni spremembi. Moramo preveriti naše instrumente, moramo eh, pakt za stabilnost in rast spremeniti v pakt trajnosti. In moramo. Eh, semester ali kakorkoli tehn, to tehnično imenujemo, to mora postati trajnostni instrument, to mora biti odgovor, to pomlad. In iz srca vas prosim, da vse, ki lahko vplivajo na to, um, poskrbijo za uh, menjavo te paradigme. In moramo se navizati na to, kjer je Antonio Gonterež. Uh, eh, Eh, začel pred 20 leti in danes je na vrhu Združenih narodov. Takrat pod predsedstvom Portugalske je govoril o ekologiji, o socialni skladnosti, o varstvu okolja, da je, trib, da je treba razmišljati skupno o vseh teh temah in uh, tega nismo storili in zdaj moramo ča, uh, nadoknaditi ta čas in potrebujemo nek uh, nov zagon. In če so zdaj mladi iz Londona se vrnili na Portugalsko, Manfred Weber, potem je to povezano seveda z razvojem te države. Antonijo Kosta, sedanji predsednik, je zagotovil nov razcvet Portugalske s politiko socialne kohezije in gospodarskega posodabljanja in z varstvom okolja. To niso nasprotja in to mu je uspelo v času, ko je Evropska ljudska stranka in drugi so hoteli eh, sprejeti sankcije Portugalske festivalski, pot, potrebujemo te spremembe. Naše družbe potrebujejo novo energijo, naša eh, ekonomija potrebuje kisik za dihanje in naša, gla, naše glave potrebujejo novo razmišljanje. Bodite pripravljeni za to, potem ne bo treba razmišljati o Brexitu in tudi o drugih prerikanjih drugot po svetu. To je odgovor na Brexit, ne glede na to, kaj se bo konkretno zgodilo v teh tehničnih podrobnostih. To mora biti evropski odgovor na Brexit eh, in mete, torej potrebujemo nov pogum in potrebujemo nov koncept za ljudi in ne proti ljudem. In to, je, um, to so cili socialne demokracije. Brexit je dejansko se razvila v zelo kritično situacijo. Lahko samo pozovemo spodnji dom, da bo sprejel pametno odločitev proti trdemu brexitu. Vse ostalo bi bila odločitev proti ljudem v Združenem kraljestvu. Lahko samo upamo, da se bo parlament Eh, dogovoril preko posameznih političnih skupin, da bi Združeno kraljestvo ostalo tesno povezano z Evropsko unijo. Če pa to ne bo funkcioniralo, če bo ta um, parlament ostal v blokadi, potem je eh, ljudem v Združenem kraljestvu nekaj dolžan. Take back control. Uh, pomeni, da morajo spet dobiti besedo ljudi. ljudje. Če poslanci se ne morejo dogovoriti med sabo, je treba dati priložnost ljudem, da sprejmejo novo odločitev, kajti gre za njihovo odgovornost in ne za odgovornost poslank in poslancev. To je treba uvrstiti na dnevni red, o tem eh, je treba razpravljati. Vrh naj bi se ukvarjal z dvema pomembnima temama in sicer s tem, da Eh, morajo biti evropske volitve svobodne um, in pravične, treba je storiti še več kot doslej. Um, um, samo zaveze uh, eh, internetnih koncernov ne zadostujejo in treba je obrstiti na agendo spet azilni svežen. Um, nesramnost je, da ne reagiramo in da še naprej dopuščamo umiranje v, sredo, v sredozemlju, ne da bi postali aktivni in ne, da bi vzeli resno stališča Evropskega parlamenta. Prosimo vas, da to spet date na eh, dnevni red zasedanja. Hvala. Za eh, konzervativce in reformiste v Evropi dobi besedo gospod eh, Henkel. Gospod Timmermans, rekli ste, da ni boljše rešitve. In gospod Barnier, vi ste rekli, da ni na voljo druge pogodbe kot ta, ki jo imamo. Jaz mislim, da to ni res. Mislim, da je boljša rešitev in boljša rešitev je, da, Euro, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. In želim vam povedati, kako to zagotoviti. Ne smemo samo um, tepsti Londona. Um, so strokovnjaki v tej hiši, ki vidno samo tepejo eh, London, gospod Farage je eden in gospod Verhofstadt je drugi in ni razlike v njihovem kritiziranju, načinu kritiziranja Londona. In drugič, mislim, da mora komisija priznati, da ima odgovornost za Brexit, določeno odgovornost. Združeno kraljestvo je bilo vidno za subsidijarnost, za decentralizacijo, za konkurenčnost. In Bruselj je vidno, Eh, kršil ta pravila in zato je, eh, če se država želi pridružiti, če se nekdo želi pridružiti nogometnemu klubu, vi pa želite igrati odbojko. Torej moramo priznati, da Brexit ni samo odbojko, Eh, dezaster za Združeno kraljestvo, temveč tudi za Evropsko unijo. Združeno kraljestvo je največja. Eh, torej je tako, drža, tako velika država kot 15 drugih manjših in to moramo gledati tudi z vidika potrošnja. Združeno kraljestvo se je vedno zauzemalo za svobodo, za samo odgovornost, za konkurenčnost in brez združenega kraljestva v Evropski uniji, to vam lahko rečem, bo ta Evropska unija postala nekonkurenčna v primerjavi z drugimi regijami, kot je Severna Amerika, Azija, Kitajska, Japonska, Jugovzhodna Azija in tako naprej. In komisija, mislim, da ima sedaj zgodovinsko priložnost, da nekaj naredi, da pomaga eh, tistim, ki se, želi, se zauzamejo, zauzimejo v Združenem kraljestvu za to, da ostanejo v Evropski uniji, da dobijo to priložnost. In treba je pomagati tudi breksitirjem, da spremenijo um, mnenje in ob, ohranijo obraz. Torej, treba je eh, ponuditi možnost podaljšanja Združenemu kraljestvu brez pogojev. Potem treba jim je dati tudi možnost, da sami nadzirajo priseljevanje, brez kakršnih koli pogojev. Tako bi lahko uspešno izvedli drugi referendum v Združenem kraljestvu in Združeno kraljestvo bi lahko uh, ostalo, ostala članica Evropske unije. Evropska unija nikoli ne bo popolna brez Združenega kraljestva. Sedaj pa dobi besedo za liberalce gospod Gifer Hofstad. Hvala, gospod predsednik. Želim mur, eh, povedati in moram povedati gospodu Henklu, da sem osebno vedno rekel, da je izstop Združenega kraljestva um, iz EU je velika napaka, če zapusti velika država. Eh, Evropsko unijo je zelo težko reči, da to je pa res super, fantastično. Nasprotje je res. Um, prostor Združenega kraljestva je v Evropski uniji in v naslednjih letih bo generacija, v naslednjih desetletjih, ki se bo vrnila v Evropsko unijo. Prepričan sem o tem, ta mlada generacija že obstaja v Združenem kraljestvu in oni bodo sprejeli drugačno odločitev kot odločitev, ki jo je sprejela ta vlada in ta večina. Ampak, gospod Henkel, ali vas lahko prosim, da to poveste svojim prijateljem v vaši skupini, v IKR-ju, e kjer eh, eh, jih je večina za brexit. Zelo enostavno je, da nam delite lekcije, predvsem meni, in da rečete, vi ne marate Združene, krali, Združene kraljestva. Nasprotje je res, niste pa v stanju prepričati svojih ljudi v vaši politični skupini, ki jih trenutno sploh ni, da bi vam ploskali. Nikogar ni. In drugo, Realnost, gospod Henkel, je naslednja. Tisti, ki so začeli brexit, um, um, tudi konzervativna stranka je to bila in vi tesno z njo sodelujete. In sicer eh, šlo je spet za, prev, eh, za prevzem um, kontrole. In to je slogan. Um, um, brexitiral. Um, ampak zdaj zgleda, da je te kontrole vedno manj v Združenem kraljestvu in edina razumna pot za rešitev tega problema, in o tem sploh niste govorili, gospod Henkel, žal, je uh, sodelovanje uh, političnih strank v Združenem kraljestvu, da najdejo kompromis, eh, skupni pogled, torej med la, um, boristi in torici. Um, kako rešiti eksistencialni problem kot Brexit, če obe stranki to uporabljate za to, da se ubijata, ubijata drug drugemu. Torej, to je v bistvu, v bistvu to uporabljajo kot naboj obe stranki. Um, Torej, vaš poziv naj ne bi bil, da napadate nas, temveč da političnemu razredu v Združenem kraljestvu rečete, Eh, začnite z dogovarjanjem med obima velikima strankama, tako da bodo pripravili mnenje, ki ga lahko podpremo tudi mi in sicer tesno, uh, tesen odnos med EU in Združenim kraljestvom. To je pot eh, naprej. In to, kar potrebujemo, je, da bo kraljica in država, da bodo državljani v Združenem kraljestvu na prvem mestu, ne pa um, politika strank, ki trenutno vlada v Ehm, britanskem parlamentu in to me vodi do naslednjega vprašanja podaljšanja. Jaz nočem dolgega podaljšanja, to želim povedati povsem odkrito. Torej podaljšanje čez evropske volitve eh, bi to bi eh, uporabili brexitiri kot izsiljevanje. Torej mi bomo govorili samo še o tem in ne o um, resničnih problemih, ki jih imamo v Evropski uniji in potem bomo dali spet mandat gospodu Faražu. To bo edini rezultat tega, da bo on spet dobil mandat. In to si tudi želi. Ampak zakaj si to želi? Prvič zato, ker lahko potem še naprej dobiva plačo, eh, ki jo lahko posreduje podjetjem eh, offshore, ki jih ima. In druga stvar, jo pošilja tja in da lahko nadaljuje s svojim umazanim delom v Evropski uniji in sicer da se uniči Evropsko unijo od znotraj. To je pravi namen. In to on tudi potrjuje. Torej, kaj menim? Tega pa res ne potrebujemo. To, kar potrebujemo, je gotovost strani večine v spodnjem domu, tako kot eh, je to povedal tudi gospod Henkel. To potrebujemo. Jaz sem proti podaljšanju. Podaljšanje za en dan, za, za eh, en mesec, če to ne temelji na jasnem mnenju eh, spodnega doma, tako da bomo vedeli, kaj si želijo. Če je to manj ambiciozno, kot je sporazum OK, to je potem vaše mnenje. Če je carinska unija dobro, če je kaj drugega, eh, ampak prosim, eh, povejte, kaj si želite v Londonu, kaj ti ta negotovost se ne more nadaljevati, ne za nas, ne za Združeno kraljestvo in prav gotovo ne za naše državljane. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo za zelene, Filip Lambert. Hvala. Še enkrat je predsednik um, Evropskega sveta um, um, se nam drži. Tore, eh, v bistvu um, je um, rezultat tega, kar je dosegel Evropski svet, zelo eh, malo. Um, govorilo se je vidno, da je to prioriteta prioritet. In sedaj um, bi si želeli tudi bolj usklejen odgovor sveta. Um, svet je eh, rekel, da ni prišel še nobenega zaključka. Tu je pomankanje volje, da bi se eh, dogovorili med, sam, med sabo. In, um, Um, potrebujemo seveda tudi več solidarnosti in odgovornosti. Mi še vedno čakamo na voditelja. Kje je voditeljstvo, uh, ko. Um, bomo morali eh, hitro rešiti eh, probleme podnebnih sprememb in zato imamo zelo malo časa. Ampak eh, voditelji enostavno močijo tudi z ozirom na jezo mladih. Eh, čakamo še na prvo srečanje sveta, kjer bodo obravnavali to vprašanje, kje je voditeljstvo, ko se državljani eh, ko zavračajo proti družbi, kjer ima bogatstvo vedno manj ljudi. Ta negotovost je posledica tudi um, davčnih uredov, ureditev zaradi um, um, digitalne revolucije in tudi zaradi divje privatizacije. Um, In niso um, voditelji še tako daleč, da bi se s tem ukvarjali. Potem um, vedno um, Eh, vedno bolje ogrožena tudi demokracija, ugotavljamo. Eh, ko gre za pravosodstvo, za zasebno življenje, eh, tudi za omejevanje osebnih svoboščin in tudi za zatiranje demonstracij. Torej ta parlament vedno opozarja na te probleme. Naprimer, naš parlament je predlagal ukrepe proti E, mađarski, ampak kaj dobimo neke prijazne odgovore. E, drage kolegice in kolegi, e, čakanje ni opcija, ne moremo vedno samo čakati na dobro voljo tisti, ki nastopajo kot voditelji, ki pa so v najboljšem primeru sledilci, torej ne voditeljstvo pomeni varstvo okolja, pravičnost, varovanje svoboščin, to mora biti v osrčju in v ospredju naše skupne Evropske unije. Zdaj pa eh, za, eh, za skupino Levice, eh, gospa Cimer. Hvala lepa, gospe in gospodje. Vsekakor poznate filme, kjer se vedno ponavlja isti dan in Na to me spominja eh, tudi ta svet, eh, kjer se bo spet govorilo o brexitu, o pogajanjih med EU eh, in Združenim kraljestvom. Vendar pred nami je veliko tem. Evropska unija je bila eden izmed glavnih pobudnikov za pariški sporazum. Zauzemala se je za sporazum Združenih narodov o trajnostnem razvoju. To so teme, s katerimi bi se morali ukvarjati, kajti kot EU bi potem lahko znotraj eh, Evropske unije in tudi navzven dosegali napredek, vplivali na stvari in dobili eh, dobre življenjske podlage za naše državljane. To bi bila naša odgovornost eh, kot Evropska unija. Namesto tega smo spet soočeni, da eh, je eh, spodnji dom spet zavrnil sporazum o brexitu. To je bil polom in nimamo politične eh, večine za urejen izstop eh, iz EU. To je dejstvo. Ni večine za urejen izstop. Posledice morajo nositi predvsem ljudje v Združenem kraljestvu, v Evropski uniji državljani Združenega kraljestva v EU, eh, evropski eh, državljani v Združenem kraljestvu, kot tudi eh, irski državljani, tako na severnem irskem, kot tudi v Republiki Irski. Ker večina ne more kratkoročno prestaviti sedeža iz Londona v Belfast, ker pač računajo s tem, da bo Belfast nekako ostal v EU. Večina nima možnosti, da premoženja in investicije eh, na hitro prenesejo nekam drugam. Eh, večina ne more poskrbeti niti za to, da družinski člani dobijo državljanstvo članice EU. Eh, tega večina ne more in trpi zaradi tega. Trpi zaradi dostopa do zdravstva, do izobraževanja, socialnih učinkov in vsega, kar bo to potegnilo za sabo za ljudi in strukturni razvoj njihove regije. E, mi smo e, zavezani zlasti državljanom in ne vladi v Londonu, ne spodnjemu domu v Londonu. Mi moramo dati ponudbo državljanom in državljankam. To je naša dožnost. In iz tega izhajata dve posledici, o katerih moramo govoriti. Če se pripravljamo na 29. marec in neurejen izstop, ta eh, nori petek, ki ga bomo očitno dobili, potem to pomeni, da Eh, moramo zavarovati državljanske pravice. Mi moramo storiti nekaj za to, da bodo pravice državljanov v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji neogrožene. To je naša dožnost, dali smo obljube in te moramo izpolniti. To moramo tudi jasno in glasno povedati. E, mi moramo še naprej signalizirati podporo za Republiko Irsko in tudi povedati, da smo zopr trdno mejo in spremembo e, e, velikonočnega sporazuma vsemi elementi in pravice ljudi ne smejo biti ogrožene v tem delu Evrope. Obstaje pa namreč preprosta rešitev za backstop in sicer nič meja na Irskem otoku, nič kontrol. Irska enotnost bi bila najbolj preprosta rešitev. EU ne bi imela več problema, Irci ne bi imeli eh, več problema in brexitiri pa sploh ne. To bi bila rešitev. Eh, Britanska Eh, vlada je začela razlagati, da ni kontrol med Republiko Irsko in Severno Irsko. Morda tudi oni stavijo na to rešitev. Morda jim je manjša eh, Velika Britanija bolj pomembna od eh, partikularnih interes nekaterih strank in to bi morali tudi vzeti na znanje. Predsednik Evrope svobode in direktne demokracije, gospod Faraš. Hvala lepa, gospod predsednik. E, upam, da je to moj predzadnji govor v Evropskem parlamentu, ker, se bom v, ker ne bom prišel nazaj julija in prav gotovo so mnogi veseli eh, tega. Verjemite mi, pogodba ne bo šla skozi spodnji dom. Pretiravali ste, preveč ste zahtevali. Eh, In sedaj eh, boste izgubili eh, 39 milijard funtov. No, spodnji dom bo danes prav gotovo eh, naredil vse, kar je v svojih močeh, da s, eh, razočara eh, vse, ki so glasovali za Brexit. In eh, vrzel eh, med političnim razrodom v. Eh, Združenim kraljestvom eh, in javnim mnenjem je velikanska. Javno mnenje eh, kaže zelo veliko enotnost. Mi preprosto hočemo oditi in to velja za mnoge, tudi tiste, ki so glasovali za to, da ostanejo v EU, ker spoštujejo demokracijo. Eh, vidimo jezo do naše države, gospod Ferhofstad, eh, vidimo eh, birokratsko nepopuščanje gospoda Barnjeja, vidimo žalitve gospoda Tuska in naj vam povem, nočemo, da nam vladate vi, hočemo vladati sami sebi. In kaj bo naslednje? Premijejka bo v četrtek na